proti, zdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, zdržani sprejeto. 141 za, proti, zdržani zavrnjeno. 142 za, proti, zdržani sprejeto. 143 za, proti, zdržani zavrnjeno. 144 za, proti, zdržani zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti. Preverjamo elektronsko. Mislim, da je sprejeto. Bomo pa vseeno preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 za, 29 proti, zavrnjeno in 3 vzdržani. Se pade. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 145 eh, za, proti, oziroma 154. 154 za proti, vzdržani, sprejeto. 155 za. 154 želite preveriti? Dobro, glasujemo elektronsko. Ampak zakaj želite preverjati, saj je sprejeto? 154, o tem glasujemo zdaj. Konec glasovanja. 42 za, 16 proti. Sto petinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto šestinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto šestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 167 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. 170 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 20. Dajte no, ne bomo preverjali prejšnjega. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187. Zdaj na vrsti predlog smembe 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. 188. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, Ne, štiri. Štiri. Predlog spremembe štiri. Za, proti. Sprejeto. Pet za, proti, stržani sprejeto. Šest za, proti, stržani. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 22 za, 38 proti, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predosrembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog srembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, dve za proti vzdržani sprejeto, tri za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa samo še elektronsko glasovanje o celotnem predlogu resolucije. Konec glasovanja. 56 za, 6 proti nič vzdržanih. Sprejeto. Čestitke. Christian, who uh, represents Mrs. Christian, kdo zastopa gospo Makovaj? Vi? Glasujmo. Wir kommen jetzt zur frühen. Zdaj bomo glasovali o predlogu resolucije o poročilu napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Prav so 34 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Pred osrembe 95 glasujemo po delih. Drugi del. Kdo je za? Proti? Mislim, da je zavrnjen. Zavrnjen. Tako. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Hmm. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 17 za, 38 proti. Zrnjena. Predlog spremembe 96 je naslednji. 96 za. Za predlog 96. Kdo je za? Proti?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 103 za. 103 za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 3 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog sprejme 114 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 119 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejeto. 138. Za, proti, zdržani, sprejeto. 142 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 156 je naslednji. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. 157 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 158 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 159 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za. Proti. Vzdržani sprejeto drugi del predloga spremembe 164. Za, kdo je za drugi del? Proti? Zdržani sprejeto. Kdo pa je za tretji del? Tretji del predloga spremembe 164. Za? Aha, ne, ta je brezpredmeten. Dobro. 167 potem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti in vzdržani sprejeto. 173. Predlog sprejme 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Glasujmo. Mislim pa, da je sprejeto. Konec glasovanja. 26 za, 26 proti, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, zdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 191 za, proti, zdržanje, zavrnjeno. 192 za, proti, zdržanje, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, zdržanje, sprejeto. 201 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predostrojme 211 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predospreme 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 213 za, proti, sprejeto. Prav, preverjamo elektronsko. <laughs> Die Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 za, 26 proti sprejeto. dvesto petnajst, dvesto šestnajst, dvesto osemnajst za, dvesto štirinajst pravite, ta pade, dvesto dvanajst je bil sprejet, aha ne, dvesto trinajst, ne, ne, glasujemo torej prej še o dvesto štirinajst, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sprejeto. Samo ELS je glasovala proti. Mislite? Dobro, preverjamo elektronsko. 214. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 23 za, 29 proti, zavrnjeno. 23 za, 29 proti, zavrnjeno. Kaj vas moti? I think I was ten times... Mislim, da sem imel prej desetkrat prav in le enkrat sem se zmotil. To je kar dobro razmerje, se mi zdi. Ni zdaj razloga, da ta... vse to tako povdarjate. Zdaj glasujemo 215, 216, 218. Za. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 217. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Zvajhun. 219 za. Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. 220 za. Proti. Vzdržanje. Glasujemo elektronsko. 220. 220. Konec glasovanja. Dvajset za, triintrideset proti, zavrnjeno. 221 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. 228 za, proti 228 za, proti vzdržani. Preverjamo elektronsko. Eh, die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 26 proti, zavrnjeno. 230 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 232 za, proti, zdržani. 232 še enkrat za, proti, zdržani. Zdržani. Spredo. 233 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 234 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 235 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 237 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 238 za, proti vzdržani, sprejeto. 239 za, proti vzdržani, sprejeto. 240 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti vzdržani, sprejeto. 251 za, proti. Glasujemo elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 24 za, 25 proti, 5 vzdržanih, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržanih, sprejeto. Predlog sreme 265 za, proti, vzdržanih, zavrnjeno. 266, 267, 268 za, proti, vzdržanih. Zdržanje. Zavrnjeno. 269. Za. Proti. Zdržanje. Zavrnjeno. 270. Za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. 271. Za. Proti. Zdržanje. Zavrnjeno. 272 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 200. 272 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 274 za, proti vzdržani, sprejeto. 275 za, proti vzdržani, sprejeto. 276 za, proti vzdržani, sprejeto. 277 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 278 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, ne, 279 za, proti, vzdržani. Kljub temu, da gospod Havit ni glasoval in njegov predlog sprejet. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 280 za, proti, proti. Preverim elektronsko. Mislim, da je sprejeto. Na kljub se mu. Uh, Konec glasovanja. 24 za, 22 proti sprejeto. 382 za, proti, stržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. 288 za, proti vzdržani sprejeto. 292 za, proti, zavrnjeno. Prosim. Vojni viski, Kristjan? Dobro. Preverjamo elektronsko za 292. Uh, ah, good Jemison on ice. Jemison, yes. Jemison on ice. No ice? Okay. <laughs> ja, še bo izkišlo sem. Konec glasovanja. Sprejeto. Brez ledu torej. 292. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26, 27, 28, 29, 30. Nekdo ima veliko prijateljev. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. <laughs> Vseeno ni dovolj prijateljev. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 do 39 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani, sprejeto. 42 za, proti vzdržani, sprejeto. 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno. 50 do 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, predlog 62 za, proti vzdržani sprejeto. 63, 46 za, proti vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Kristjan, poskrbi, da bo tvoja skupina glasovala. Was war das jetzt nochmal? 65. 65. Markowal. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 18 za, 36 proti, zavrnjeno. 66 za, proti vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani sprejeto. 8 je š... Ne. V tem ne glasujemo. 69 je zdaj na vrsti. Ne. 70. Predlog sprejembe 70. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog sprejembe 69. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 71 do 74. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Petinsedemdeset. Kdo je za predloge 75 do 78, za proti vzdržani zavrnjeno? Predlog 72, na tega smo pozabili. Kdo je za? Predlog 72, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 72, za, proti, zdržani, sprejeto. 4 za, proti, zdržani. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 29 za, 27 proti sprejeto. S tem padeta oba naslednja predlog spremembe, torej predlog spremembe 5 do 10. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Plazo spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 do 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 do 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pri 22 imamo samo lingvistične opravke. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Elektronsko končno glasovanje o celotnem predlogu resolucije. Glasujmo. Konec glasovanja. Sporočilo sprejeto, 47 za 10 proti. Čestitam, gospod Preda. Ah, gospa Makovej, se pravi, čujem pravi predsednik. Gospod Vajgli. Sedaj pa poročilo o napredku Srbije, David McAllister. Želite še kaj dodati? Gospod poročevalec, ne, v redu, potem bomo začeli. 17 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 18 do je za, proti vzdržani sprejeto, 19 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 22 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 23 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 24 do je za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, ustni predlog spremembe 3, gospod Havajc. V imenu skupine moram povedati, da smo proti temu, ustnemu predlogu spremembe ne želim eh, odpirati razprave, smo pa proti temu ustnemu predlogu spremembe. Kompromis štirih, da je za, proti, spredu. kompromis 18, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 19, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6, kdo je za, 41. Kdo je za 41, proti vzdržani sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa ustni predlog spremembe 2, gospa Lunoček, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, nasprotju vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 88, drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. 98. Torej, 98, to je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 11 je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 101, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 102, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, zavrnjeno, kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 13, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 14, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 131, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kdo je za drugi del, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Thank you. law is rejected. I think it's rejected. Abstimmung ist geschlossen. 30 za, 26 proti, sprejeto. Kompromis 15 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 150 do je za, proti sprejeto. 151 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 152 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno proti vzdržanje sprejeto 153, to je za, proti vzdržanje zavrnjeno 154, to je za, proti vzdržanje sprejeto 155, to je za, proti vzdržanje sprejeto 156, 157, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. To je pa res lep par 158 do je za, proti sprejeto, 159 do je za, proti vzdržani sprejeto. 160. Glasovati bi morali skupaj z ustnim predlogom spremembe 1, ki je to. 160 vključno z ustnim predlogom spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 173, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 17, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 175, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 180, drugi del, to je za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 32 za, 21 proti sprejeto. To 86, prvi del, do je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 187, do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 188, do je za, proti vzdržani sprejeto, 198 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 20 do je za, proti vzdržani sprejeto, sedaj pa predlog spremembe 205, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 206 do je za, proti vzdržani sprejeto, 207 do je za, proti vzdržani zavrnjeno. 208 do je za, proti vzdržani sprejeto, 209 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 210 do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 21 do je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 220 do je za, proti vzdržani sprejeto, 221 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 222 to je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 8 in 10, kdo je za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani zavrnjeno, 9 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 2 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 14 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 12 in 15 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 1 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 3 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, dve, kdo je za, ne, to je že rešeno, sedaj pa elektronsko glasovanje o osnutku resolucije z izglasovanimi spremembami glasujemo. Ready, no? Yeah. Ja. No. So... In potem smo pripravljeni, a ne, pravi predsednik. Rok. Rok. Rok you going to Japan? She said I need to go to Japan. Is Tichuaya asked me to. Hmm? Is Tichuaya asked me to. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Ni kar tako hektično. 50 proti 4. Dvaj. Osebi sta se vzdržali. Čestitke poročevalki. Ja, vas vam je za spekventen na zocent po 11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 meine Damen und Herren. Gospodin, gospodje, lepo prosim. Sedite, dobrodošli na tej predstavitvi. Pripravljamo poročilo na to temo. Gospod Landsbergis pripravlja poročilo o naših odnosih z Rusijo. V zadnjih mesecih so ti odnosi vedno pomembnejši. Odnosi z Rusijo so morda na zelo pomembnem križišču, če upoštevamo Ukrajino. V Evropskem parlamentu je vedno bilo to jasno, namreč želimo si dobrih odnosov z Rusijo in odnosi z Rusijo so lahko zelo pozitivni, če se vsi držijo pravil. Ugotavljamo, da je z aneksacijo Krima in z vojaškim posredovanjem Rusije v vzhodnih Ukrajini prišlo do kršitve mednarodnega prava, ozemljska celovitost in suverenost ljudi sta bili prav tako kršeni. Ne vem sicer, kako se mednarodno pravo tam definira. V Minhnu sva imela razpravo z gospodom Lavrovom, govorila sva o mednarodnem pravu in o tem, ali lahko nekdo prestopi meje druge države, če želi zaščititi manjšino in tako naprej. Neposreden napad na, dru, na drugo državo je po njegovem mnenju teoretično lahko tudi utemeljen, Poznam druge čase v Evropi, tudi povezane z mojo državo, ki so prav tako uporabljale to argumentacijo. In uh, menimo, da ta argumentacija v Evropi nima več mesta. Z helsinškimi skletnimi izjavami, z temeljno listino in tudi z memorandumom iz Budimpešte smo jasno dali vedeti, da ni več možnosti, da bi se posamezna država odločila, katere pogodbe in dogovore bo kršila. Če bi sprejeli tri točke, ne moramo kar posegati, če imamo neke zgodovinske eh, zahteve, če gre za zaščito manjšin ali če je nekdo tako občutljiv, da mora pomiriti svoje strahove. Če bi bilo tako, lahko s prstom pokažem na sto mest v Evropi, kjer bi takoj lahko spet začeli z vojno. Mislim, da so to točke, o katerih moramo govoriti. Skupino odbora za zonanje zadeve smo v času Strasburskega tedna imeli zanimiv zajtrk. Vprašali smo se, ali v svetu Evrope obstaja en primer, kjer bi v Ukrajini živeči Rusi uložili pritožbo zaradi diskriminacije v Ukrajini, da bi ruski prebivalci ali eh, prebivalci ruskega porekla v Ukrajini trpeli in uložili pritožbo. Tak primer ne obstaja izvajajo propagando in eh, tudi Rusija je seveda članica sveta Evrope in oni sodelujejo pri teh eh, zasedanjih, imajo tudi sodnike tam. Priložnost imamo preko OVSE-ja in sveta Evrope rešiti celo vrsto problemov. Zato so te institucije tudi tam, zato da bi lahko na miren način morebitne spore reševali in seveda obranili tudi ozemljsko celovitost. Oba instrumenta je Rusija zanemarila. Rekli so, da pač za to ni podlage. Zato je težko hm, priti k nazaj k prvemu stavku, ki sem ga povedal. Želimo si dobrih odnosov, ampak mislim, da je pot do takrat še težka in dolga. Tudi z gospodarskega vidika je tako. Videli bomo, kaj se bo zgodilo z Minskom 2. Slišimo lahko dobre in tudi slabe novice. V tretji kategoriji še ni dobrih novic. Ne vemo, kako bodo zadeve potekale naprej. Prihaja do nekaterih kršitev premirja, naprimer v zvezi z železnico in tem pomembnim vozliščem. Videli bomo, kako se bodo zadeve razvijale, ampak nekaj mora biti jasno. Vse to bo delovalo le, če Rusija ne bo več konfliktna stran. Z Minskom dve se je to delno zgodilo, ampak eh, videti moramo, ali se bo to v realnosti tudi tako zgodilo. Iskati morajo rešitev. Ne pa, da so konfliktna stran, In uh, to so po moje tiste točke, ki so za nas zelo pomembne. Gospod Landsberg jaz bo sodeloval pri tej predstavitvi. Imamo pa tudi tri strokovnjake, strokovnjake odnosov, na področju odnosov med EU in Rusijo, pa tudi poznavalci Ukrajine so. Marij Mendras je tukaj iz Science Po univerze, šole za mednarodne zadeve v Parizu, gospod Mošes je tukaj iz Helsinko in tudi gospod Forbrich iz eh, nemškega maršalovega sklada Združenih držav iz Berlina. Predlagam, da v tem vrstnem redu tudi začnemo. Gospe Mendras, dajem besedo. Izvolite. Ah, seveda gospod Landsbergis želi tudi kaj povedati, menil sem, da bo potem uh, zadeve povzel, ampak vseeno mu dam sedaj besedo. Izvolite, gospod Landsbergis. Uh, Najlepša uh, hvala, gospod predsednik, hvala, da me niste pozabili. Najprej se zahvaljujem govorcem, ki so našli nekaj časa v svojem natrpanem urniku, zato da so danes tukaj z nami in izrazijo svoje stališče glede najpomembnejših političnih in geopolitičnih vprašanj trenutno. Gre za odnose med EU in Rusijo. Ko sem začel snovati to poročilo, so mi številni povedali, da je to misija nemogoče, da je nemogoče opredeliti odnose med Evropsko unijo in Rusijo v tem zelo občutljivem času. Kako to lahko storite? Že 24 let skušamo opredeliti odnose med Evropsko unijo in Rusijo in To je bilo do sedaj praktično nemogoče. Kako vam lahko to uspe zdaj? Tik pred novim letom je vladalo relativno zatišje v Ukrajini. Takrat so se začele tudi pogajanja o tem, ali naj bi Evropska unija ponovno začela s kritičnimi razpravami z Rusijo, obrnila novo stran v tem poglavju. In po novem letu so se pojavile podobe eksplozije avtobusa in eh, zato je bilo treba strategijo črtati. Kako lahko torej v tej situaciji opredelite te odnose? Kako lahko opredelite strategijo, ki naj bi jo uporabljali Evropska unija in Rusija? To je res zelo velik izziv. In eh, dogovor iz Minska, ki ga je omenil predsednik prvi in drugi, je zelo dober primer tega, kako se Evropska unija loteva Rusije. To je evropski način, kako poiskati ustrezno zagotavljanje vladavine prava, pravne države in to je tudi dobro izhodišče za začetek razprav. Smo pa zaenkrat na dveh ločenih planetih. Na enem planetu se pogovarjamo o človekovih pravicah, o pravni državi, o svobodi govora in izražanja, na drugem planetu pa se uporabljajo čisto drugi instrumenti, ki se uporabljajo v kakršnikoli situaciji je to potrebno. Verjetno mi niti ni treba govoriti o številnih stvarih, ki opredeljujejo omenjena svetova. Mislim, da je eden izmed najpomembnejših, najbolj zanimivih primerov za ta parlament primer Ukrajine. Savčenka. Ko je mogoče zapreti osebo iz ukrajinskega teritorija, mučiti, potem se glede tega ne smemo niti oglasiti ali kako. Ne bom niti omenil primerov iz Svetovne trgovinske organizacije. Splošno gledano se jim zdi, da je to bolj pomembno za nas. Potem pa še polaščanje ozemlja v Ukrajini. Že 24 let eh, verjamemo v reformativno moč Evropske unije. In menimo, da bi lahko privabili v ta koncept tudi Rusijo za pogodbami business to business v to vključili tudi državljane in tako naj bi spreminjali Rusijo. Zdaj pa si moramo zastaviti vprašanje, ali nam je pri tem to uspevalo ali pa so se stvari pravzaprav zasukale. Jaz menim, da je bila Rusija tista, ki je spremenila nas. Zadnje novice govorijo o različnem strankarskem financiranju v različnih držav članicah Evropske unije, o primerih korupcije, o zlorabi svobode govora in pa tudi o kršitvi človekovih pravic. Uh, mi smo odprli vrata za te pojave in zdaj Rusija spreminja nas. Pred nekaj meseci sem se odeležil nekega sestanka, med katerim je uradnik Evropske unije povedal, da moramo poskrbeti za to, da vključimo Rusijo v razprave, in to za vsako ceno. Mislim, da je to tisto, kar opredeljuje odnos med Evropsko unijo in Rusijo. Že dolgo je tako. Moje vprašanje za tega uradnika pa je bilo, kdo bo pripravil to omizje. Če si zamislite to pobodoba, si sam predstavljam, da bi Evropska unija postavila to v mize, se usedla in na to čakala na Rusijo, da se usede zraven. Vendar pa mislim, da to ni pravi čas za to. Vedno se bomo držali pravila, da moramo biti pri omizju za razpravo, poiskati moramo demokratične rešitve in tudi uporabljati predpise, ki smo jih sprejeli. To pa je pravi čas, da je tudi Rusija nekoliko bolj proaktivna, postavi to omize, potem pa se bomo mi odločali, ali se bomo te razprave odeležili, če bodo izpolnjeni vsi pogoji. To je najboljši čas, da se pogovorimo o strategiji, ko gre za odnose Evropske unije do Rusije. To ni misija nemogoče, to je najboljši trenutek in edini trenutek, ko dejansko lahko opredelimo, kaj smo si zamislili v prihodnosti odnosov med Evropsko unijo in Rusijo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Mendras hvala, gospod predsednik. V veliko čast mi je, da sem danes z vami in lahko predstavim svoja stališča glede trenutne situacije. Vsak od panelistov mislim, da ima na voljo le približno 10 minut, tako da se bo morala osredotočiti na določene točke in argumente. Še posebej, ko gre za trenutno stanje odnosov med EU in Rusijo. To stanje je zelo resno. Mislim, da se vsi trije lahko strinjamo glede tega, da je ruski režim v veliki meri odgovoren za poslabšanje odnosov, predvsem zaradi neposredne agresije na območju vzhodne Ukrajine. in menim, da odnosov med EU in Rusijo ne moremo kar tako obnoviti, tudi če bomo našli določeno obliko rešitev v Ukrajini. Ravno zaradi tega, ker se je toliko zgodilo, na kar nas je opozoril že gospod predsednik Brok in na kar nas je opomnil tudi poročevalec gospod Landsbergis. Ruski voditelji so zvolikli vse evropske države v resno krizo varnosti. In kar nekaj časa smo potrebovali, da smo se tega zavedli, da je rusko vodstvo pretvorilo politično krizo znotraj Ukrajine, ki je vodila do paca Jankoviča v vse splošno krizo potem je prišlo tudi do svobodnih, legitimnih volitev v Ukrajini. Ta politični dogodek je bil torej pretvorjen v hudo varnostno tveganje, ki zadeva večino naših vlad, pa tudi ukrajinsko vlado. Sam menim, da se je Putinova oblast odločila, za varnostno soočenje z nami. In da ima to vodstvo tudi določene preference do soočenja, do konflikta, namesto do reševanja te situacije. In to je še kako pomembno za nas, zaradi tega, ker so evropske demokracije veliko bolj opremljene za pogajanja, za iskanje kompromisov, kot pa za odzivanje na konflikt in pa tudi odzivanje za obroženimi silami. Še posebej v taki državi, kot je Ukrajina, ki ni država članica Evropske unije in že 25 let teči med nami, Evropsko unijo, nami, NATO, sama tukaj govorim kot eh, francoska državljanka seveda, in Rusijo. Razmišljati moramo o tem, kako se odzivamo na to rusko politiko in kaj smo se lahko naučili v tem prvem letu odzivanja na ukrajinsko krizo. Zavedati se moramo tudi tega, kaj lahko stori ruska vojska in česa ne. Podariti je treba tudi stroške ruske intervencije v Ukrajini. situacija jasno kaže na to, da je lahko zapisati zgodovino zadnjih nekaj let kot zmagovalno obdobje za Rusijo. Lahko pa to interpretiramo tudi kot niz ruskih napak, torej v okviru drugačne narative. Sami moramo zauzeti drugačno stališče in sicer, da poskušajo poskrbeti za to, da bomo storili to, česar rusko vodstvo ni zmožno storiti in sicer, da predlagamo dolgoročno strategijo. Kolikor vem, boste kolega še bolj poglobljeno spregovorila o delovanju ruskega vodstva in potem bo še kako jasno, da je Vladimir Putin bolj taktik kot pa strateg. To, kar smo se evropejci lahko naučili na primeru Ukrajine, je to, da smo se najprej odzvali bolje, kot je bilo pričakovano. Čeprav nismo pričakovali rusko aneksacijo Krima in nadaljnega nasilja, prav tako pa nismo pričakovali Majdana in pa mirnega paca Janukoviča ter razmožnost ukrajinskih državljanov da se odločijo za demokratično pot s pravičnimi in svobodnimi volitvami. Znova bi želela povdariti, da si ukrajinske oblasti niso želele konflikta, vendar so se morale odzvati na oboroženo destabilizacijo v teh regijah. Odzvali smo se bolj še kot pričakovano ravno zaradi obsega tega izziva. Podprli smo tudi sankcije, s katerimi smo gotovo presenetili Krim. Na osnovi tega se lahko nekaj naučimo, če smo zmožni doseči konsenz in zelo enostaven, jasen pristop, potem bo to delovalo. Rusija je delovala nezakonitno, na nepravilen način in mi smo zmožni poiskati miren način izražanja nestrinjanja s temi metodami. Kljub temu bi se lahko odzivali še veliko bolje. Seveda, če bi že leta nazaj bolje razumeli, kakšna je sama narava Putinovega režima. In sicer, da so imeli Ukrajinci zelo malo možnosti za plovbo po miroljubni poti med možnostjo, da bi obenem zadostili željem Rusije in pa možnostjo, da se sami obrnejo k svoji soverenosti, k blagostanju v državi na mestu krevščini ki se je seveda še večala v času vlade Janukoviča. Zdaj, leto po dogodkih v Krimu, pa vlade Evropske unije ponovno oklevajo. Utrujeni smo že tega soočanja s Putinom, verjetno na to kaže tudi dogovarjanja glede Minska. In ko začnemo oklevati, se tukaj ponovno pojavijo stari strahovi, staro razmišljanje in tudi nezmožnost odzivanja. Če se želimo temu izogniti, moramo preučiti situacijo in si ogledati tudi položaj Rusije, ki ga nikakor ne smemo razlagati kot niz uspehov. Zavedati se moramo visokih stroškov ruske politike v Ukrajini, kaj to pomeni za rusko gospodarstvo, za rusko vodstvo in pa tudi državljane Rusije nasploh. Potem se bodo tukaj kmalo pojavile vprašanja glede omejitev, ki jih ima režim v smislu nadaljevanja vojne v Ukrajini. Cene spopadov se vsi zelo dobro zavedamo. Gre za gospodarske stroške, ki niso vezani le na sankcije, ampak gre za zapuščino dolgih let disfunkcionalne gospodarske politike. In pa tudi trenda nižanja cene nafte, ki se je začel pred nekaj meseci. Dejstvo je, da Putin nikoli ni reformiral ruskega gospodarstva in se je vedno nagibal k avtoritarnem, nekonkurenčnemu političnemu in gospodarskemu sistemu. Kolikor vemo, je Rusija danes veliko bolj izolirana kot pred letom ali dvema, vsaj v večini mednarodnih ali pa večstranskih organizacij je tako. Prav tako so se za Kremelj povečali te stroški tudi zaradi tega, ker so stavili na lažjo stabilizacijo v Ukrajini in ponovno vzpostavitev oblasti Kremlja in vladeno Putin se mora odločiti za veliko bolj obsežno vojaško posredovanje, kot je to načrtoval v osnovi. Danes se moramo torej pogovoriti o tem, kar so po našem mnenju vsega kredibilne možnosti za Putina, glede na to, da nima neizčrpnih eh, vojaških gospodarskih virov. Le, če bomo pravilno ocenili zmožnosti na ruski strani, bomo lahko na ustrezen način mm, tudi zasnovali naše odzive in poskrbeli za ustrezno vplivanje na ruske odločitve. To nam bo pomagalo tudi pri oblikovanju naše politike. Zdi se mi, da se glede ocene stanja bolj ali manj strinjamo. Sama narava ruskega režima je v osredju te problematike. Če bi v Rusiji vladali z bolj demokratično roko, potem bi bila Rusija verjetno pripravljena tudi sprejeti padec Janukoviča, Majdan in pa bolj proevropsko, prodemokratično vlado v Ukrajini. Prav tako bi želela povedati, da je zadnje leto pokazali, na to ne smemo hitro pozabiti, Sicer do Ukrajina ne more biti most med Rusijo in nami. Velika država, kot je Ukrajina, ki to se o prihodnosti odločali državljani v zadnjem letu, ne more biti nekako zagozdena med avtoritarno Rusijo in pa Evropsko unijo na drugi strani. To enostavno ni dolgoročno vzdržna rešitev. In ne, smemo ponovno zapasti v iluzijo, da je Ukrajina lahko neutralno ozemlje, saj to v resnici pomeni, da se jo prepusti dominaciji močnejše sosede. In to velja tudi za številne druge države iz regije vzhodnega partnerstva, te so manjše, vendar pa so tudi tukaj ogrežena nekatera varnostna vprašanja. To pa je zelo jasno povezano tudi z njihovo zmožnostjo za demokratični razvoj. Še nekaj sklepnih besed, nekaj priporočil. Mislim, da bi morali biti pripravljeni na soočanje z kratkoročnimi izzivi in odločitvami, obenem pa upoštevati tudi dolgoročno perspektivo in pa daljnosežne strategije oba vidika moramo združiti v naši politiki še naprej. Moramo seveda se pogajati o tem, kar je mogoče z ruskim vodstvom, obenem podpreti Ukrajino, koliko je to mogoče. Ne smemo pa pozabiti tudi na priprave na Rusijo po Putinu. Prav gotovo bo nekoč nastala Rusija po Putinu. Težko je ugotoviti, kdaj in kako bo ta Rusija izgledala, vendar pa mislim, da lahko zdaj uložimo veliko truda v to, da spregovorimo za civilno družbo, za alternativnimi elitami, če tudi bo to težko, je treba za to poskrbeti. Tako, da se ne bodo vsi v Rusiji znašli v tej spirali hipernacionalizma. Prav tako mislim, da moramo razmišljati o. Oh evropski varnosti, prav gotovo. Putin je odgovoren za to varnostno krizo in mi, kot Evropska unija, mislim, da lahko to krizo obvladamo. Tudi varnostno krizo. Seveda, če bomo to sodelovali z drugimi zavezniki. S čezatlantskim zavezništvom, z Kanado, z druženimi državami, z vsemi drugimi zahodnimi državami ki so zauzele ali pa so vsaj zaenkrat zauzemale enako stališče, tudi v obliki sankcij. To, kar nas čaka v prihodnosti, ta veliki boj je boj zoper rusko propagando, zoper te informacije. Moramo gotoviti, kako bi se lahko borili proti ignoranci in širjenju lažne propagande. in eh, evropske institucije so prav gotovo na pravem mestu za to, da oblikujejo politiko tudi glede nasprotnih informacij. Hvala. Thank you, Mr. Chairman. Let Hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da na začetku tudi sam povem, kako počaščen sem, da sem danes vsega tukaj z vami, da se lahko udeležim obravnave na temo odnosov med EU in Rusijo. V svoji predstaviti se bom osredotočil na troje. Prvič, na splošne trende, ki narekujejo te odnose, tem odnosom že zelo dolgo časa. Drugič, skušal bom povedati nekaj o temeljih napakah, ki ste jih zagrešili obe strani, pa še posebej Evropska unija, gre za napake, ki se še kar naprej ponavljajo, tudi pri pripravi političnih pristopov za reševanje te krize. In tretjič, skušal bom povedati nekaj o tem, kako si predstavljam neposredno prihodnost teh odnosov. Najprej nekaj o splošnih težnjah. Vrhunec odnosov med EU in Rusijo se je zgodil leta 2003 v Sankt Petersburgu, so se takrat stranke sestale in se odločale o kvazi integraciji na področju pravosodja, notrne varnosti, pa tudi kulture raziskovanja in izobraževanja. Ta vizija pa se ni uresničila. Nasprotno. Prevladali so negativni trendi, Rusija je postajala vedno bolj avtoritarna. Obenem pa se je zaradi tega večala vrzel vrednot in to ni postilo nič prostora za politično interakcijo. Prav tako ni prišlo do gospodarske konvergence in tudi pristop Rusije v STO ni vodil k sprejemanju skupnih pravil upravljanja, ampak je vodil le v dodatne spore. Energetsko partnerstvo, ki ne bi postal temeljni kamen vzajemno koristnih odnosov, je postalo vedno bolj problematično in sililo strani, da diverzificirajo svoje strategije, s čem so se odnosi še ošibili, namesto da bi se okrepili. Skupna soseščina Rusije je in postalo sporno območje, kjer nihče ni ničesar pridobil, kljub temu, da Evropska unija ni želela te situacije razlagati na tak način. Prav tako je bilo varnostno odzivanje na globalne vprašanje sporadično in s tem ni bilo dovolj kontinuiranega zagona, s čimer bi se odpravilo skupne pomisleke glede varnosti. Nekateri dvostranski odnosi med Rusijo in posameznimi državami članicami so se razvijali bolje kot drugi, vendar pa to ni nadomestilo splošnega trenda stagnacije, pa tudi občasno odprti konfliktov med Rusijo in Evropsko unijo. Če povzamem, ti odnosi, čeprav so gospodarsko pomembni za obe strani, so počasi začeli padati v vzhodno-zahodno partnerstvo potrebe in ne izbire. Prav tako ni bilo govora o uspehu strateškega sodelovanja. Spoštovane kolegice in kolegi, kot sem povedal, je bil vrhunec krize leta 2003, zdaj pa je že leto 2015. Te težne se kažejo že 12 let in morda nimamo ne vem koliko pravice trditi, da nismo imeli na voljo dovolj opozorili le tega, da se stvari premikajo v napačno smer. Ukrajinska kriza torej ni bil mejnik, prav tako ni pomenil zasuk v trendu, ampak je bil to vrhunac procesa, ki se je začel že pred dolgo časa. Ruski analitik, to moram povdariti, Georgi Bov, je utemeljeno razmišljal, da je bil dejanski učinek ukrajinske krize to, citiram, zdaj se vsi lahko nehamo pretvarjati. Ruska se lahko neha pretvarjati, da je del Evrope in Evropa se lahko neha pretvarjati, da se s tem strinja. Konec citata. Z drugimi besedami. Temeljni problem v pristopu Evropske unije k Rusiji je bila nezmožnost Evropske unije, da prizna, da je bilo strateško partnerstvo oblikovano z drugo Rusijo, z Rusijo, ki je bila manj premožna, vendar pa več pluralistična in pa Rusija, ki se je zgledovala po Evropi. Zdaj pa se ne več neuspeh sodelovanja z novo Rusijo, Rusijo od leta 2001 je bila torej sistematična. Kar naprej smo slišali ponavljanje mantre, da mora Evropska unija sodelovati z Rusijo, to pa je bilo zgrešeno na dveh osnovah, tako kot strategija, kot tudi naracija. Če govorimo o strategiji, je bilo govoro o sodelovanju kot o cilju, ne kot o instrumentu in ti lahko deluje le, če se obe strani strinjata glede reševanja obstoječih težav. V smislu diskurza se s tem ustvarja vtis, da Evropsko unijo veliko bolj zanima izboljševanje dvostranskih odnosov kot Rusijo. In to je bilo dokazano tudi, oziroma vrženo tudi s tem, da si Rusija ne želi spremljati drame pod navednicami. Rusija je vedno govorila, da ni tukaj nobene potrebe po kakšni posebni drami, po dramatičnem obravnavanju, Evropska unija pa se je odzivala, da ne, da se moramo vendarle odzivati. V času predsedovanja gospoda Medveda je tudi spodletela določena spodbuda, pobuda v Evropski uniji in to jasno kaže na to, kako brezciljno je tako sodelovanje. Še večja težava pa je bila tudi v tem, da je bilo nemogoče mogoče predvidevati odzivanje tako ene kot druge strani v tem konfliktu. Tako ni bilo mogoče oblikovati ustreznih odzivov. Obe strani, in to je pomembno, sta se zdeli preveč samozavestni, ko se je začenjala kriza v Ukrajini. Evropska unija ni resno obravnavala odprtih opozoril Rusije, da bo prenehala z sporozumi z Ukrajino in to je bilo seveda sovražno dejanje. Ne pravim, da Evropska unija ne bi smela podpisati pristopnega sporozuma, saj je ta sporozum prav gotovo v interesu Evropske unije. Vendar bi moral Brusel pripraviti alternativni načrt, v katerem bi bilo navedeno, kako se odzivati na upor Rusije. Prav gotovo bi lahko dobili plan B, ki bi ga bilo mogoče izvajati samodejno v taki situaciji. Bolj splošno gledano, zahodno dojemanje Rusije je pogosto osnovano na gospodarskih pomankljivostih. To tolmačenje je v osnovi pravilno, vendar pa ne upošteva, da tudi če je Rusija gospodarsko šipkejša in ima manj virov, ima zelo veliko orodij in orožij za igranje geopolitičnih igrc, kar ji daje konkretno prednost v tem smislu. Evropska unija pa ima veliko manj odločnosti, pa tudi spretnosti v tem smislu. Prav tako moramo govoriti o domnevnih šibkostih, ki izkrivljajo dejansko sliko situacijo. Cel je Karagano, še en politični analitik iz Rusije, je govoril o teh razpravah kot o brezciljnem blebetanju, kjer se izgubljajo tudi izhodišnji cilji in pa moralna prepričanja. Konec citata. S tem stavkom oziroma s to povedjo je povedano res vse. Brezciljno blebetanje v kontekstu gospodarske negotovosti in pa brez kakršnih koli moralnih prepričanj. In to je opredelitev tega, kaj šibkost pomeni v Rusiji. In to dobro se opada tudi za političnim konceptom za leto 2014 v Rusiji. Tam je veliko govora o padcu zgodovinskega zahoda. Jasno, en tukaj se strinjam s prejšnjo govornico, da leto 2015 Moskva prav gotovo ni pričakovala, da bo Evropska unija izrazila tako veliko podporo Ukrajini. Vendar je treba priznati, da je bila osnova za to nerazumevanje obstajala že prej in obstaja še vedno. Sredi leta 2015 tisoč, je Evropska unija prepričevala Rusijo, da, Rusijo, da razmišlja bolj pragmatično, namesto da razmišlja preveč o liberalnem pristopu. Prav tako je prišlo do blokade v pogajanjih za Gruzijo, zato da se s tem ne bi provociralo Rusije. Evropska unija je hitro hitela k obnavljanju odnosov z Rusijo, kljub temu, da se sporazumi z Evropsko unijo niso spoštovali v celoti. Situacija v Krimu je bila predvsej retorična v političnem smislu. In morda so bile sankcije na začetku odločne, vendar pa se hitro govorilo tudi o umiku sankcij, čeprav pogoji spoštovani so bili izpolnjeni. Zdaj pa še nekaj sklepnih besed na tej točki neposredna in dolgoročna prihodnost odnosov med EU in Rusijo ni ne vem kako svetla. Tudi če bodo težave deloma razrešene in to je velik, če škode ne bo možno tako enostavno premostiti. Mislim, da bi morali paradigmo strateškega partnerstva končno pospraviti na police. Odnosi v gospodarskem smislu se bodo verjetno ohranili, vendar na nižji ravni, kar zadeva tudi nižjo raven ambicij pri prihodnem snovanju te politike. In zato imamo tri razloge. Prvič, trendi pred začetkom konflikta, o katerih sem govoril na začetku, se bodo nadaljevali, naprimer diversifikacija energetskega sodelovanja. To se bo še nadaljevalo, to se že tako ali tako nadaljuje in nikakor ne moremo situacije povrniti na točko pred 15 leti na začetku osnovanja te politike. Potem pa še v bolj širšem gospodarskem smislu, če Rusija ni bila pripravljena liberalizirati svoje trge, tudi skladno z politiko STO. Mislim, da bo prav gotovo zavezana k sistemu proste trgovine med Atlantskim oziroma preko Atlantika in območje Pacifika. Drugi razlog je še bolj očiten. Trenutna gospodarska kriza v Rusiji bo naredila Rusijo manj privlačno za tuje vlagatelje politični odnosi se slabšajo, prav tako ne bi prišlo do dodatnih sankcij in zato bo, da morali biti podjetniki veliko bolj previdni. To pa bo oslabilo tudi sam mehanizem lobiranja za Rusijo, tako v Združenih državah kot v Evropski uniji. Enostavno manj denarja bo zato. Pa še tretjič, to je najbolj bistveno, zaupanje med, zaupanja med eh, ruskimi in evropskimi voditelji ne bo mogoče kmalo obnoviti. Naj še enkrat ponovim. Tudi ta scenarij pragmatične gospodarske interakcije, ki je najbolj pozitivni scenarij, ki ga lahko zaenkrat vidim, bo še kako odvisen od reševanja konflikta v Ukrajini. In zamrznitev tega konflikta ne bo dovolj. Hvala. Najlepša hvala, gospod Forbrik. Hvala, gospod predsednik, hvala namestnik predsednika. V veselje mi je in čas, da sem tukaj z vami, pravzaprav sem tu prvič. To razpravo smo imeli že pred enim letom in takrat smo se strinjali, da vsi odnosi med EU in Rusijo niso idealni. Je pa potrebno nekakšno partnerstvo. Kriza v Ukrajini je sicer nekaj obžalovanja vrednega, vendar pa to ni prelomnica. Leto pozneje pa se veča občutek po evropskih prestolnicah in tudi širše, da smo v Ukrajini do danes bili priča širšemu konfliktu med Rusijo in Zahodom. Rusija, Rusija vedno bolj dojemamo kot izziv, težavo in celo grožnjo. Ko se je pojavil takšen pogled, so vsi začeli razmišljati o glavnih vzrokih tega konflikta. Za nekatere je osebnost Putina in njegova nepremišljenost postala glavni razlog. Za druge so to zunanje razmere in zunanje dogodki, kar vključuje neobčutljivost EU in NATO do ruskih interesov, pa tudi politika v Ukrajini. Po mojem mnenju je ključ do razumevanja tega precej velikega ruskega problema takšen, da ga moramo iskati malce druge. Glavno je, da je prišlo do premika v ruski moči, v mehaniki ruske moči, že kar nekaj let pred ukrajinsko krizo. In kot rezultat tega premika se zunanja politika zdaj oblikuje predvsem na podlagi ohranitve notranje moči in projekcije te moči na vzven, ter skrivanjem šibkosti znotraj. Naj to podrobneje opišem in predstavim še nekaj posledic le tega. Prvič, premik v ruski politiki moči oziroma na čem sploh sloni Putinova moč. Ko je prvič eh, nastopil na oblast leta 2000, je poskušal spostaviti stabilnost znotraj. Po desetletju gospodarskih težav je to poskušal, vendar z močno roko, avtokratično, a na koncu mu je uspelo. In veliko ljudi v Rusiji mu je zato ploskalo. Ko je povrnil stabilnost v Rusiji, Eh, so mu pri tem pomagale tudi cene nafte. Od 30 dolarjev na soček, ko je prišel na oblast, do 130 dolarjev na soček leta 2008. Takšni prihodki so dovolili Putinu, da ohrani stabilnost in da je prebivalstvo zadovoljno, ter tako pridobi tudi politično strinjanje z njegovo načino vladanja. Razlog poskušajo vladati preprosto, avtokratično, po njegovo. Leta 2012, ko se je vrnil na predsedniško mesto, je postalo jasno, da vse to ne zadostuje več. Prvič, Putin se je vrnil z poškodovanim ugledom. Protesti so bili nekakšen klic k prebujanju. Drugič, možno je bilo predvideti, da prihodki ne bodo tako obsežni, kot so bili poprej. Ruska gospodarska rast se je počasi zmanjševala in tudi cene nafte so začele upadati. Zato je bil potreben nov dogovor. Putin se je tako premaknil k materialnega na nematerialno, na ideološko pot. Poveličuje rusko veličino, začel je poudarjati njeno superiornost nad dekatentno in propadajočo Evropo in potrebo, da se zoprstavi ZDA. Rusijo je celo poskušal naslikati kot posebno civilizacijo, skoraj da mesijansko nalogo. Njegovo sporočilo je, da ima Rusija zgodovinsko nalogo, kar zahteva žrtev vseh in tisti, ki bodo sodelovali, bodo junaki. Takšen fundamentalni premik pa ima kar nekaj posledic. Prvič, Putin lahko vlada le v nenehnem stanju zunanjih konfliktov nacionalistična norost, ki jo je Putin, s katero je Putin začel, mora ustrajati. Kreml tako lahko ustrežna vlada podpira Putina. Neodvisne raziskave kažejo, da kar do 85 odstotkov. To je omogočilo Putinu, da ustrezno vodi državo vsaj doma. Težava pri tem pa je, da se to počasi pričenja obrabljati. Ruske elite menijo, da e, to prinaša s seboj prevelike stroške, bodi si, ko gre za priključitev Krima, bodi si, ko gre za gospodarske sankcije Zahoda. In zato je potreben nov konflikt. Idealno gledano, takšen, ki bo omogočil tudi nemoteno priključitev Krima. To pa pomeni, da se vojna, ki jo je pričela Rusija proti Ukrajini, ne more končati. Ideološko gledano, potrebuje Putin nove konflikte, verjetno proti, še naprej proti Ukrajini, potem Moldaviji, Gruziji, morda celo Kazahstanu in na koncu še proti balskim državam. Druga posledica. Rusija je vse bolj podobna vojni družbi. Konflikti zunaj še naprej ohranjajo rusko politiko, takšno kot je, pa tudi gospodarstvo in družbo. Vse bolj postaja pa vidno, da se avtoritarni nadzor vse bolj veča in izvaja nadzor na, kakrš, na vse, ki se z njim ne strinjajo. Primer od številnih dodatnih zakonov, s katerimi se izvaja pritisk na družbo, do vse večjega nadzora nad mediji. Prav tako se povečuje tudi propaganda. Tudi v gospodarstvu je nadzor države vse večji, sankcije pa so Rusijo odrezale od mednarodnih trgov in Rusija ostaja edini posojilodajalec svoji državi. Tisti, ki so bolj neodvisno misleči in se Putinu poskušajo zoprstaviti, jim seveda ne uspe. Posod se bodo začeli pojavljati rezi od socialnih izdatkov, eh, vendar pa bo varnostni sektor ostal enak. Le, proračun za leto 2015 naj bi po besedah finančnega ministra utrpel deset odstotne reze povsod razen pri obrambi, kar pomeni, da se Rusija notranje preoblikuje. In to zavira razvoj, pozitiven razvoj v zadnjih dveh desetletjih in povzroča nazadovanje Rusije. Odziv Evrope pa mora biti dolgoročen. Dva široka pristopa moramo obrati. Povečati moramo sredstva za obrambo in zmanjšati ranljivost uh, pri ruskem umašavanju evropske zadeve. Povečati moramo torej svojo obrambo in ne le v vojaškem smislu. Najpomembneje je, da razumemo, kakšna je Ukrajina danes. Ta je prva bojna črta. Če bo Ukrajina klonila pod rusko agresijo, bodo tudi druge države vzhodnega partnerstva naslednje in morda celo uh, vzhodne države članice. Evropa mora povsem premisliti svoj pristop. Politično mora nehati premišljati o eh, perspektivi za mm, članstva in treba izvajati večjo podporo. Podobno velja tudi za Moldavijo in Gruzijo. Tudi tam je le vprašanje časa, kdaj bo Rusija začela izvajati večje pritiske. Seveda obstajajo še druge vrste obrambe, ki jih je treba okrepiti, vendar na različne načine. Prvič in najpomembneje gre tu za balske države, kjer Rusija lahko izvaja neposredno vojaško groznjo. grožnjo, potem osrednja Evropa in balkanske države, ki so tudi zelo ranljivo za ruski vpliv, tako politično kot finančno. Eh, Putin je obiskal Budimpešto prejšnji teden in to dokazuje, kar sem pravkar povedal preostali del Evrope pa mora zagotoviti naložbe in opogumljanje drugega dela Evrope. Treba pa je zagotoviti enotnost državljanov Evrope ter tesne stike z ZDA in drugim svetom. Enotnost se je izkazala za neverjetno odporno v zadnjih nekaj letih, kar nas seveda lahko opogumlja, vendar pa je še vedno treba nekaj storiti tudi na tem. Prav tako je treba zmanjšati možnost ruskega vpliva na Evropo prvi odziv zahodnega sveta v zadnjih nekaj letih na vmešavanje Rusije so bile predvsem gospodarske sankcije. Te so bile sicer učinkovite, eh, vendar pa so povzročile tudi dramatičen padec cen nafte. Torej, cene niso bistve, eh, sankcije niso bistveno spremenile ruske politike, niti tega niso mogle. Vendar pa to ne pomeni, da je treba sankcije umakniti ali jih zmanjšati. Potrebujemo pa novo utemelitev sankcij. Najpomembneje je, je da sankcije zmanjšajo prihodke, ki jih ima Rusija. Glavni vir sredstev za Rusijo je izvoz nafte do 40 odstotkov. V času nižanja cen nafte bi bilo takšne prihodke zelo težko nadomestiti. Podobno velja tudi za nenadzorovane finančne transakcije iz in v Rusijo preko sistema SWIFT obe vrsti sankcij, cene, torej cene nafte in nadzor finančnih sankcij, bi bistveno omejile rusko avanturističnost. V zadnjih nekaj letih smo bili priča ruskemu vplivu po vsej Evropi, bodi si v politiki, podjetništvu ali v medijih. Vendar pa morajo vse ustanove od obveščevalnih služb do medijev niso storile veliko, da bi kaj takega omejile. Treba je sprejeti predpise, ki se bodo na tem področju izvajali in omejili izvajanje ruske agende znotraj Evrope. Lahko bi dodali tudi druge zaščitne ukrepe, kar vključuje diverzifikacijo in odmik od dobave le ruskega plina in nafte ter osveščanje o ruskem vplivu. Razumem, naj zaključim, da se večino tega, kar sem povedal, morda zdi dramatično nekom, preveč alarmantno drugim in morda celo preveč črnogledo tretjim. Upam, da vse le ni tako črno, kot se zdi mojeg, z mojega vidika, vendar pa so mi zadnja leta prinesla le malo upanja, da je situacija kaj boljša. Vsi smo namreč doživeli številna neprijetna presenečenja strani Rusije.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 Naj najprej čestitam vam, predsednik in gospodu Landbergisu, za organizacijo te toplo pričakovane razprave o nekdani Sovjetski republiki Rusiji. Samo nekaj pripomb. Načeloma se strinjam s predstavitvami govorcev. Pogosto se uporablja besedo presenečenje. Presenečeni smo bili, sam pa bi se distanciral od tega in dejal, da vsi prav gotovo nismo bili presenečeni. Osrednja vzhodna Evropa ni bila presenečena, pa nas ni nihče poslušal. Morda še ni prepozno ugotoviti, da naše iluzije ne držijo. Večina predstavitev se je usklajena s poročilom zgornjega doma Združenega kraljestva o Rusiji. Zaenkrat gre sicer vse pravo smer, vendar pa se pojavlja eno vprašanje. Ali mi črpamo zaključke iz teh novih študij o napakah in iluzijah? Moj odgovor je ne. Sicer cenim to, kar je povedal gospod Landsbergis, vendar pa je bilo to tako kruto, da sem okleval, ali naj spregovorim ali ne. Gospod Landsbergis je dejal, da nismo mi tisti, ki spreminjamo Rusijo. Ni naša moč vrednot in zunanje politike tista, ki bi spreminjala Rusijo. Tudi to se je izkazalo za iluzijo. Rusija je tista, ki prinaša korupcijo in spreminja nas to je tako kruto, saj pravzaprav izpodkopava našo celotno strukturo in strukturo pogodb. Torej, tiste osnovne temeljne kamne Evropske unije. Gospa Mandras je govorila o tem, da nismo pričakovali Krima. No, eh, panelisti so, prihajajo iz Zahodne Evrope, nikogar nimamo iz Vzhodne Evrope. In prosim, ne govorite o celotni Evropski uniji, se pri nas na vzhodu Evrope takšnih iluzij nismo nikoli imeli. Ko govorite, da niste pričakovali Krima, naj vam povem, da po izrednem eh, zasedanju eh, delegatov za zunanje zadeve, ko je bila ko je prišlo do invazije Rusije v Gruzijo, smo rekli, da bo Krim naslednji. Leta 2008 smo vedeli, da bo Krim naslednji. Vi tega pa morda niste vedeli. Leta 2009 smo potem imeli slavno pismo eh, intelektualcev in strokovnjakov vzhodne Evrope, ki so ga podpisali številni, vključno s Havlom in Valenso, v katerem je pisalo, pazite se Rusije, Rusija predstavlja grožnjo. V ZDA so se nam posmehovali in tudi v Zahodnji Evropi nas nihče ni imel resno. Zdaj prepozno pa se je izkazalo, da smo imeli prav. Vprašanje, ki bi ga zastavil sam, se torej glasi, zakaj je trajalo toliko časa, da ste razumeli Rusijo in kakšna bo cena, ki jo bomo zdaj plačali za to. In če je trajalo tako dolgo, kako bodo reagirali tisti ljudje, ki niso uspeli pravilno razbrati znakov v zadnjih 12 letih, kako se bodo zvali zdaj. Ja, bom končal. Tisti, ki so prej počeli napake ali ne bodo nadaljevali s tem. Časa imamo vse manj in Ukrajina izgublja vse več ozemlja. In kaj storiti zdaj? Gospod eh, Mošes je rekel, da moramo biti odločni. Ja, Ukrajina je kritična, pravzaprav je celo eksistencialnega pomena za Unijo. Mi kot parlament moramo zelo trezno razmišljati, najtrezneje izmed vseh treh institut. In moramo gledati še malce bolj naprej, ko pripravljamo politiko za odnose z Rusijo in se ne le skrivati za državami članicami. Hvala. No, ne vem, če želim biti zares najbolj trezen pri tem vprašanju moramo zaključiti seznamom govornikov, drugače ne bomo imeli nikakršnih možnosti, da končamo s to razpravo in prosim, da se vsi držijo dveh minut za govor. Gospod Gil je naslednja. Uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem za predstavitve, ki so bile zares izjemno zanimive. Jasno je, da imamo močno nasprotujoča si mnenja glede najboljšega pristopa do odnosov z Rusijo v luči ukrajinskega konflikta. Poročilo, ki je bilo objavljeno prejšnji petek, pravi, da je Evropska unija nekako hodila v spanju ko se je dogajala ukrajinska kriza in zaradi pomankljivih analitičnih zmožnosti države članice niso uspele ustrezno eh, zaznati političnega premika v odzivu Rusije, ki je bil avtoritativen. Države članice morajo zdaj preučiti, kako se združiti in po mojem mnenju je trdnejše stališče EU do Rusije takšno, ki mora temeljiti na Eh, boljšem in bolj združenem obveščanju, obveščevalnih podatkih. Eh, nekateri pravijo, da se težkega orožja ne bo dalo umakniti. Mene pa zanima, kaj vi mislite o učinkovitosti formata iz Normandije in sporočila, ki bi ga Evropska unija poslala. Sama sem zelo razočarana, da Združeno kraljestvo pri tem ne sodeluje. Lord Syrup je v nedeljo dejal, da so potniška letala ogrožena zaradi eh, ruskih vojaških bojnih letal. Združeno kraljestvo se poskuša zoprstaviti ruski agresiji. Podobno Podobnega mnenja je tudi naš obrambni minister, ki pravi, da je Rusija predstavlja enako grožnjo za Evropo kot islamska država. Zanima me, kaj vi menite o teh kršitvah zračnega prostora in kako naj bi se na nje odzvali. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Odnosi med EU Rusijo in Rusijo so zdaj na najnižji točki od hladne vojne. In tudi dvostranski odnosi pa so bili zelo slabi že od umora eh, Litvinenka na našem ozemlju, ko gre torej za odnose med Združenim kraljestvom in Rusijo. Morda ima gospod Carius Volski prav. Ko se oziramo v prihodnost, seveda bi morali jemati ruske grožnje bolj resno in Putin je bil posem odkrit v svojih izjavah že prej. Tisto, kar je on imel za ponižanje v preteklosti, ko gre naprimer za Kosovo in podobno, že v zadnjem desetletju vrsto let načrtuje svojo strategijo za maščevanje in poskuša vzpostaviti nekakšno kapitalistično veliko Rusijo, s katero želi nadomestiti nekdanjo razpadlo Sovjetsko zvezo. Evrazijska unija naj bi bil del tega projekta, Nova Rusija tudi to naj bi bil del tega projekta zajem Ukrajine v vse to so Putinove sanje. In če bo treba, bo zato uporabil tudi vojaško silo. Rusija je očitno prekršila številne zaveze iz mednarodnih pogodb, ko je prišlo do priključitve Krima in do invazije v vzhodno Ukrajino. A če želimo razumeti Putina bolje, se moramo spomniti na to, kaj je nekoč dejal Stalin. Putin meni, da je mehka moč za mehkužneže. Za meh... In gospod Landsbergis eh, je spregovoril o novi svetovni ureditvi in o tem, kako ne bi ravnali v prihodnje. Sam osebno se zauzemam za okrepitev eh, sankcij EU, tudi ko gre za sistem SWIFT, če se bo sporazum iz Minska še naprej kršil. Sam bi bil Eh, pripravljen podpreti eh, pošiljanje okrepitve ukrajinskim silam, če se želijo braniti in če želijo braniti Mariupol. Nekatere vlade so sicer pod Putinovim vplivom, recimo, če si ogledamo Mačarsko, a če si ogledamo Nemčijo in druge, so te vodilne pri izvajanju sankcij. Z mojega vidika pa so odnosi med EU in Rusijo zagotovo končani, dokler bo na vrhu Putin. Hvala, gospod predsednik. Ne bom predstavljal celotnega pogleda na te odnose v imenu Alde, saj se moramo osredotočiti na strokovnjake, ki so danes z nami, saj nam ti lahko svetujejo. Mislim, da bi morali Putina postaviti pred roko pravice, kar pa bo zelo težko. Eh, gospa strokovnjakinja je rekla, da se moramo ozreti na dobo po Putinu, a do takrat bo morda še 50 let. Putin namreč ve, kako ostati ob koritu. Zato me zanima, s kom bi se lahko pogovorili v Rusiji in s koga bi morali podpreti. Zdaj pa se ozrimo še na gospodarske sankcije skupaj s cenami nafte in plina. Tu lahko dosežemo velik učinek, a zanima me, ali bi s tem zares lahko odstranili Putina. Morda bi lahko razmislili tudi o drugih sankcijah. Vojaška podpora Ukrajini, to lahko podprem, če bo sporazum iz Minska povsem padel in po mojem bo. Zanima pa me, kaj bi svetovali vi, kako naj vplivamo na rusko družbo. Hvala. So, I would also like to, to hear a judgment. Gospa Harms, tudi mene zanima, kaj vi menite o Minsku 2. Posebej bi me še zanimalo, kako vi razumete, kako vi ocenjujete zahodni pogled na Rusijo v oziru sporazuma iz Minska 2. Ali ne gre za nekakšno nadaljevanje naivne strategije za Rusijo? Še vedno Minsk namreč temelji na zamisli, da, se, da sedemo skupaj z zanesljivim partnerjem. Vendar pa se na ozemlju vzhodne Ukrajine ne razmišlja tako. Ljudje nimajo občutka, da se lahko s takšnimi ljudmi usedemo za isto mizo in njimi, se z njimi pogajamo. Če je tako, kako nadaljevati po Minsku 2? Prejšnji teden sem sama obiskala vzhod Ukrajine in državljani tam, ti si želijo premirja, konca vojne. Mi vemo in si mislimo, zakaj je mir najpomembnejši, ampak Ukrajinci vedo to še mnogo bolje. Mir je najboljša alternativa, a zdaj nihče ne razume, česa je Evropska unija, eh, na kaj je Evropska unija še pripravljena, dokot želimo iti. Um, Hvala, gospod predsednik. Zgrožen sem bil, ko je eden izmed govorcev se posmehoval temu, da bi se želeli z Rusijo pogajati ne glede na vse. Seveda se je treba poslužiti diplomacije in se poskušati ponovno pogajati z Rusijo. Ukrajina ni država članica Evropske unije, so pa poslali močno politično sporočilo tudi prek pridružitvenega sporazuma, ki smo ga podpisali, da si Ukrajina želi članstvo v Evropski uniji. Za njihovo dobro moramo mi kot parlament razmisliti o tem. Razmislili nismo niti o učinkih na trgovino. Eden iz nadgovorcev se moti. Pravi, da Evropska unija nima dolgoročne strategije, pa jo ima. Kakšne odzive lahko pričakujemo od Rusije, če bo recimo Srbija pristopila v Evropsko unijo. Potem je bilo govora tudi o Putinovem režimu. Če nam je ono všeč ali ne, meni gotovo ni, je demokratično izvoljen predsednik Rusije. Zato potrebujemo več diplomatskih pogovorov. Pogosto poslušamo tudi, da je Evropska unija ohranjala mir v Evropi. Zato vas prosim, da nehate s takšnimi evangelistimi evangelističnimi, neoimperialističnimi ambicijami. E, gospod, z vami ste se ne strinjam. Ste pa dobro opisali situacijo, ko ste govorili o hoju v spanju Evrope. Polski poslanec je dobro opisal povsem drugačno perspektivo nekaterih držav članic Evropske unije in tragični primer je prav ta ukrajinska kriza, ki povzame, kako je skupno zunanjo in varnostno politiko ter skupno varnostno in obramno politiko, ki žal ne more delovati v interesu vseh držav članic Evropske unije. Hvala. Merci, monsieur le Président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za to obravnavo. Še vedno čakamo na sklepe izrednega zasedanja. Sami ste komentirali Mariupol. Tudi to, kar je povedala Damoro, je bilo res, vendar pa nam niste govorili o tem, kaj se je dogajalo v Donetsku pred dvema tedna, preden je prišel do bombardiranja in tako dalje. Zdaj pa ste prišli sem kot trije propagandisti, ki govorite z enim enotnim glasom, kljub temu, da obstajajo številni strokovnjaki, Žak Sapir in drugi v Franciji, ki menijo točno nasprotno. Tako, gospod predsednik, hvala za to sabotažo pobude, mirovne pobude gre za sabotažo nemškega poslanca, ki pa jo podpira tudi Združeno kraljestvo, vendar pa vas tudi druge velike države ne podpirajo, tudi Francija med njimi. Za katero Evropo se vi torej zauzemate? Za Evropo sovraštva, za Evropo izdajstva? Washington. Manchmal habe ich den Eindruck, včasih imam vtis, da strokovno znanje nadomešča kričanje. Zadeve bomo morali zastaviti drugače v prihodnosti. Gospod Plenković, izvolite. Uh, hvala lepa, gospod predsednik Brok. Hvala govornikom. Pokazali ste, kako daleč se lahko NATO razširi do Rusije. To je ta velika igra sedaj. Nekdo je povedal tudi, da Evropska unija ne počne dovolj finančno in ekonomsko, čeprav so finančni zneski na voljo Ukrajini večji od eh, znesko za katero koli drugo državo v vzhodnem sosedstvu. In tudi politično še nismo ponudili članstva Ukrajini, čeprav je Ukrajina fizično evropska država, 49. člen za njo velja, seveda, če bodo izpolnjeni pogoji. Vojaško ste predstavili, kaj počno države članice. To je neka vrste nacionalna pristojnost. Zanima me, kaj svetujete institucijam EU in državam članicam, kaj naj storijo, če menite, da to ni dovolj zato da Ukrajina lahko postane država, ki se bo sama odločila o svoji prihodnosti. Hvala. Gospod Boštinaro, hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z tremi govorniki in uh, zahvaljujem se jim za prispevke. Res je, kako so omenili kolegice in kolegi. Nekateri v parlamentu so opozarjali na Rusijo, opozarjali so nas na to, to ne sme biti presenečenje, to ne sme biti obravnavano kot presenečenje, še vedno pa nekatere Rusija preseneča in nekateri govorijo kot eh, govorit Moskva, torej strah. Vendar sedaj je pred nami naslednje okupacija Krima je bila podobna tistem aneksaciji, ki jo je izvajala Nemčija. In izvajajo tudi druge promovokacije, zato da bi spodbudili širjenje Rusije. Zato gre, obnaša se Putin kot Hitler mi pa se moramo odzvati kot Chamberlain. Zgodbo poznamo. Ko je Chamberlain naredil v Nemčiji to, kar je pač storil, smo imeli drugo svetovno vojno. To je dejstvo. Tisti, ki še vedno naivno verjamejo trenutni podobi, lepo prosim, da se poučijo o zgodovini. Trije govorniki. Vprašanje imam za vas, kaj lahko Evropa stori za to, da okrepi obrambo, ki bo dopolnila tisto obrambo NATO, to potrebujemo. In drugič, kaj lahko Evropa stori za to, da se bomo borili proti ruski propagandi, vključno z financiranjem stranke in strank in tudi financiranjem nevladnih organizacij, to je zelo velik problem v Rusiji. In s tem se mora ukvarjati tudi Evropski parlament. Hvala gospod Van Orden. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej moram povedati, da ne gre za vprašanje odnosov EU in Rusije, ampak za vprašanje odnosov med zahodnimi demokracijami in Rusijo. Sem veteran hladne vojne in razumem Rusijo. Rusija razume moč, ustvarja delitve in jih izkorišča in poskuša storiti vse, kar lahko z dezinformacijami in terorističnimi dejanji, da doseže svoje in ve, kako je treba ustrahovati javno mnenje eh, Zahoda in točno bodo vedeli v Rusiji, ali Zahod resno misli z tistimi rdečimi črtami, ki jih postavlja in s tem zakrivajo šibkost, tako gospodarsko kot tudi vojaško. Govornike sprašujem naslednje, ali menite, da ima Putin strateški program, ki je jasen, če ga ima, kaj so njegovi cilji, ali pa pač preprosto izkorišča priložnosti, pred katerimi se znajde. Hvala. gospod Ostrevičius. Hvala, gospod predsednik. Vojaško agresivna, gospodarsko šipka Rusija je nekaj, s čimer se trenutno soočamo. Rusija je bila uspešna in razprava ni bila o tem, ali smo mi proti njim, ampak šlo je za vprašanje družb. Tudi v tem parlamentu vidimo del poslancev, ki imajo oprane možgane. Rusija danes oziroma lani je začela predvajati program v več različnih jezikih eh, Evropske unije. Zaradi tega lahko svojo propagando širijo tudi na zahod. Naše govornike sprašujem, kakšno je njihovo mnenje o tem, kaj bi morali storiti za to, da zaščitimo družbo pred to inform informacijsko vojno. Rusija že več let nastopa proti nam. Hvala. Well, <clears throat> I would remark, you know, Vsi trije so govorili zelo složno, vsi trije govorniki. In ta enotnost temelji na tem, da je režim v Moskvi kriv za to, kaj se dogaja. In strateško moramo zadeve obravnavati. Vprašanje je, ali je Putin diktator. je diktator, ki ga bo mogoče rešiti ali ne. Vprašanje je, kako bomo uredili in vključili mnenje akademije na raven političnega odločanja. Samo nekaj želim povedati. Prvič, eden od razlogov, zakaj smo se pridružili NATO, je bil ta, da se rešimo tega sivega območja med vzhodom in zahodom. naše države so bile vmes, nekje vmes. Mi smo sedaj v tej organizaciji in rešili smo se tega vzorca, vzorca 150 let političnega odločanja v Evropi in to se dogaja sedaj v Ukrajini in drugič. Nekateri razmišljajo o popuščanju pred Rusijo in tako naprej. Mislim, da zaupanja več ni. Niče več ne zaupa Moskvi in Rusiji in strateške, strateška zagotovila se morajo nadaljevati, ne glede na to, kaj ima kdorkoli v mislih v zvezi z Rusijo. Hvala. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod e, predsednik. Evropa je pred velikim izzivom zaradi Putina in ta izziv je dolgotrajen in dolgoročen. Tudi naš odziv mora biti takšen. V Evropi se srečujemo z velikimi težavami, ampak veliko držav se poskušal pridružiti Evropi in tudi na euroazijskem območju se zadeve premikajo naprej. Gospodarsko sodelovanje, vojaško sodelovanje in tako naprej. Nekatere države so geopolitično obsojene na tesnejše odnose z Rusijo, pa še vendar eh, se srečujejo z blokado, težko se povezujejo z Evropo, naprimer. Mislim, da moramo razmisliti o sankcijah, pa tudi o odzivih naš odziv mora biti krepitev obrambe. Imamo možnost, da Rusom pokažemo, kakšen bo naš odziv, če bodo še bolj agresivni. Prav tako lahko ponudimo pospešeno pridružitev Gruzije NATO, prav tako lahko okrepimo obrambo v severnih državah, torej Latvija in Estonija, ki mejita na Rusijo. Seveda moramo ločevati med EU in NATO, ampak diplomatski odzivi so vseeno potrebni, ako bi imeli pozitiven odziv na ukrajinsko zahtevo, potem da bi mirovne sile namestili v njihovi državi. To bi lahko storili, prav tako se moramo odzvati moralno. Rusi lažejo o zgodovini. Zato je tako žalostno, da naš parlament ni želel podpreti razprave v zvezi z 70. obletnico dogovora z Jalte. Če tega ne bomo storili v moralnem boju z Rusijo, nikoli ne bomo zmagali. Hvala.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 jaz ne pričakujem aplavza po današnji razpravi in sploh mislim da so aplavzi precej neokusna zadeva kadar gre za razprave o tako resnih eh, zadevah kot je vprašanje vojne in miru e, mislim da je zelo dobro bilo zadeto eh, ko je nekdo rekel da mi ne znamo predvidevati stvari da smo vedno znova presenečeni presenečeni smo bili mi zahod v Afganistanu, v Iraku, v Libiji, povsod smo presenečeni in na koncu smo bili presenečeni v Libiji, v Ukrajini. Ukrajina je brez dvoma prelomna točka naših odnosov z Rusijo in veliko stvari, ki je bilo tukaj rečenih, je seveda nespornih in se treba z njimi strinjati. Nihče nima pravice kršiti mednarodnega prava in se obnašati kot nekdo, ki lahko uh, po mili volji okupira teritorij druge države in eh, eh, vojaško intervenira vendar pa mislim da bi morali kadar se pogovarjamo zlasti o ukrajini nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu Eh, kako smo v evropskem parlamentu obravnavali problem ukrajine ko je bilo v začetku je kazalo da je šlo samo za pravice eh, za človekove pravice julije timošenko potem smo pošiljali misije ki so se na precej grotesken način oseminštiridesetkrat sestajale z julijo in petindvajsetkrat z njeno hčerko potem smo sodelovali v, v, v pogovorih in dogovorih, ki niso držali niti 24 ur, da bi prišli potem do demokratične revolucije in do eh, legitimnih volitev. In eh, zbrisali smo oznako legitimnosti z nekaterih prejšnjih volitev zdaj prosim lepo naj me noben ne eh, uvrsti med epigone eh, putina ali pa putinovščine jaz prihajam iz države ki se je kalila v njena politična elita se je kalila v odporu do velikorus sovjetske eh, politike in do do in razvila senzibilnosti ko gre za ta odnos je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav, ki so bile neposredno prizadete z sovjetsko brutalnostjo, okupirane in, in doživljale to, pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. Vem, da mi boste vzeli besedo, končal bom. Mi, mislim, da je nekorektno in ne, ne, ne, nevredno tega parlamenta, če enačimo svoj odnos, odnos Evrope, Evropske unije z osebo Putina. Mi nismo eh, enačili svojega odnosa do nekaterih drugih držav z nekaterimi politiki, ki so vlekli neposrečene poteze v zadnjih dvajsetih letih. Eh, jaz mislim, da alternative sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz sem se prijavil za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, uh, Mrs. Jakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background